varovanje. Prejeli eh, ste zapisnik z dne 6. aprila, eh, ali ima kdo kakšno pripombo, ne, potem je eh, dnevni red sprejet.